Yeah. Ja. Dear friends, ladies and gentlemen, dear friends. Dragi prijatelji, dame in gospodje, vas lahko prosim, da sedete na svoje mesta. Kaj ti začeti moramo z našo sejo odbora? Najprej čestitke za zvolitev v Evropski parlament. Zmagali ste na volitvah, odlično druga tema. Čestitke vam vsem, vsem članom odborov, kajti v veliko čast vam je lahko, da ste člani odbora ITRE. Nekaj izmed nas, 20-30, nas je tudi že doživelo. In moram vam povedati, da je še večja čast predsedovati odboru ITRE, tudi če danes zgolj začasno predsedujem. Ste v odličnem odboru, ki ima veliko odgovornost. Prosim, ne pozabite na to. Kaj ti skoraj da vso realno gospodarstvo, pa tudi promet, je odvisen od eh, energetike in tako naprej, vse ostalo pa je povezano z našim odborom. Torej vidim veliko nasmejanih obrazov. Izkušeni ste. Čestitke še enkrat. Sričali smo se eh, po nekaj mesečnem premoru in začeli bomo s trdim delom v odboru ITRE pred volitvami smo zaključili z vsem pomembnim zakonodajnim delom, povezanim z našim večletnim finančnim okvirom. To je bil velik dosežek. Noben drugi odbor se ne more pohvaliti za takšnim dosežkom pred volitvami. Sedaj pa se bomo vrnili k določenim temam, ampak na splošno smo zaključili tudi pogajanja s svetom, kar je zelo pomembno. Vsa pogajanja pred volitvami. Torej, začenjamo z trdim delom na številnih področjih našega dela. Na, gremo postopoma, kajti to je zelo formalna seja. Samo trenutek, da najdem pravi dokument. A ja, na robe sem ga obrnil. Najprej moram povedati, da se seja pričenja. Torej, še enkrat dobrodošli. Potem pa naj vas spomnim na namen današnje seje. Gre za ustanovno sejo, najprej potrebno izvoliti predsednika in potem še štiri podpredsednike v skladu z pravilom oziroma z členom 213 našega poslovnika, poslovnika Evropskega parlamenta. Seveda, veste, kako volitve potekajo. Najprej izvolimo predsednika in potem podpredsednike. Kar je zelo pomembno, pa je, da lahko glasuje le polnopravni člani odborov. odbora. Ampak v primeru nadomestnih članov imam seznam, ki so mi ga predale politične skupine. Šon Kelly, nadomešča ga od Markaras. Aldo Patricello, nadomešča ga Massimiliano Salini, Angelico Nibler, nadomešča Vizler Lemo, Sara Skajtedel, nadomeščajo Tomas Tobe, Teresa Griffin, Claude Moraes jo nadomešča, Tarion Coffee, ki ga nadomešča Bronis Rope. Jeffrey Van Orten, nadomešča ga Elizabeta Krug, Andrew Eaton, ki ga nadomešča Robert Rundler in Tantlen, ki ga nadomešča Philips. Vsi drugi člani polnopravni člani pa imajo pravico do glasovanja. Dobro, koliko razumem, so to vsi namestniki. Če bi radi še kaj dodali, potem to povejte, prosim, sedaj, pred glasovanjem. Prositi morate za besedo ali pa nam dati znak. To je zelo pomembno. Gre za verodostojnost našega sestanka. Približno 30 članov se je podpisalo, preko sem se podpisoval sam, vsaj 18 članov mora biti prisotnih, ena četrtina polnopravnih članov. Zadostuje za naše volitve. Nominacije. Imenovanja za predsednika parlamenta. To je prva točka na našem dnevnem redu. kandidate lahko predstavijo politične skupine ali pa uh, vsaj štirje člani odbora, torej ena dvajsetina. Odpiram oziroma dajem vam besedo. Izvolite. Kristjan veliko veselje mi je, da lahko predstavim kandidatko za predsednico, gospod Adino Valean. Vprašanje Adini. Ali se strinjate? Hvala, predsedujoči. Da. Dobro, super. Imamo izjavo kandidatke. Je še kakšen drug kandidat? Ne. Torej to pomeni, da imamo zgolj eno kandidatko za eno mesto. Vprašanje. Ali želite glasovati tajno? Vse je napisano na mojem dokumentu. 15 članov. Vsaj mora zahtevati tajno glasovanje. Potem bomo glasovali tajno. Ne? Nihče? Super. Potem imamo še drugo možnost. Glasovanje za aklamacijo. So, means, friends, Tako, dragi prijatelji, odlično. Hvala za dobro sodelovanje v zadnjih petih letih. To je za me bilo čudovito obdobje, to vam povsem odkrito, pošteno povem. In sedaj zaključujem. Adina, vse najboljše. Prepričan sem, razmeroma prepričan sem, da boš odlična predsednica odbora ITRE. Imamo takšno navado, da smo najprej imeli Chichesterja, potem Angeliko Nibler, potem Roberta Royla potem gospa iz Italije, sedaj jaz in sedaj spet ženska iz Romunije. Torej, čudovita enakost spolov, enakopravnost spolov. Torej, mi smo odličen odbor z različnih vidikov. Najlepša hvala in Adina, prosim, če eh, zasedeš moje mesto. Um, Dobr dan vsem, hvala lepa za izraženo zaupanje. Rada bi vas prosila, da skupaj zaplaskamo Jerseyju Busku kot eh, predsedniku tega odbora. Bil je odličen predsednik. Jersey. Hvala lepa, Jersey. Uh, Veselim se sodelovanja z vami vsemi v tem odboru, ki je zelo razburljiv odbor. In prepričana sem, da bomo skupaj oblikovali politike v Evropi za prihodnja leta. Upam, da boste vsi zelo zadovoljni z delom v tem odboru mislim, da bomo skupaj odlična ekipa in da bomo dosegli odlične rezultate. Hvala lepa in vso srečo vam vsem v tem mandatu. Sedaj pa nazaj k agendi. Naslednji korak je, da izvolimo prve podpredsednico oziroma prvega podpredsednika. Imamo štiri mesta. Začeli bomo postopoma z, in sicer z mestom prvega podpredsednika. Čakam na nominacijo ali nominacije. Če imamo samo eno nominacijo, se bomo odločili, ali bomo glasovali tajno ali z ploskanjem. Če bo več nominacij, potem bomo glasovali tajno. Takšen bo torej postopek. Torej, k mestu prvega podpredsednika. Kdo ima predlog? Ja? EKR, predlaga profesorja Krasnodebskega za prvo podpredsedniško mesto. Hvala lepa. Imamo predlog skupine EKR. Ima še kdo kakšen predlog? No, then I have to ask Mr. Ne, potem gospoda Krasnodebskega sprašujem, ali sprejema to imenovanje? Da, sprejemam. Dobro. Potem vas sprašujem, ali želite tajno glasovanje ali ga lahko potrdimo s ploskanjem. Tajno glasovanje. 15 oseb mora ostati, če želite tajno glasovanje. Če je 15 oseb, potem lahko tajno glasujemo. Če vas je 15, se prosim, ustanite. En član zahteva tajno glasovanje, potrebujemo pa jih 15. Eden ne zadostuje. Torej, z plaskanjem bomo izvolili gospoda Krasnodebskega. Thank you very much. Mr. Krasnodebski, he is elected. Dobro, Torej je gospod Krasnotipski izvoljen za prvega podpredsednika in prehajamo k drugemu podpredsedniku. Čakam na predloge. Ja. Hvala lepa, gospa predsedojoča in čestitke. Veselim se, že da bom sodelovala z vami v imenu skupine Renew Europe gospoda Petersena predlagam eh, za drugega podpredsednika. Ima velike, dolgoletne izkušnje v tem odboru. Uh, Hvala lepa. Torej, gospod Petersen je kandidat v imenu skupine Renew Europe. Ali se strinjate, gospod Petersen? Da? Da, vsekakor. Hvala lepa. Tajno glasovanje? 15 članov? Ne potem ga bomo potrdili s ploskanjem. Hvala lepa. Gospod Petersen, čestitke, lahko se nam pridružite tukaj spredaj. Potem tretjo podpredsedniško mesto. Nominacije? Da. Gospod Zorinjo. Hvala lepa. Rad bi vam čestital za izvolitev na mesto predsednice in predlagam gospod Tojo kot zelo izkušeno kolegico za tretjo podpredsednico. Gospod Tojo, ali sprejemate to imenovanje? Da. Hvala lepa tajno glasovanje? Ne, potem bomo tudi kolegico Tojo potrdili s plaskanjem. Hvala lepa, gospa Toja, pridružite se nam, prosim. Last... In še četrto in zadnje podpredsedniško mesto. Čakam na predlog. <laughs> Vidim vašega imena. Izvolite. v imenu skupine ID predlagam Joel Melan, ki že ima petletne izkušnje v našem parlamentu. Torej, gospa Melan je kandidatka ali imamo še kakšen drug predlog, gospod Zorinjo? Dobro, ja, gospod predsednik, v grupi SND pro, Hvala lepa. Skupina SND predlaga alternativo za to četrto podpredsedniško mesto Line Galvis. ki uh, ima izkušnje na področju uh, ekonomije uh, in to je naš predlog. Gospa Salves Munjus, torej. Najprej sprašujem obe kandidatki, ali sta pripravljeni sprejeti to kandidaturo, gospa Melan? Ja. Gospa Salves Munoz? Da. Potem, kolegi, bomo imeli tajno glasovanje, elektronsko glasovanje, zato pa potrebujete svoje glasovalne kartice. Prosim, da jih ustavite. Tudi jaz imam nekje glasovalno kartico. Uh, uh, uh, Prosim koordinatorje, da preverijo, ali imate vsi glasovalne kartice, ali moramo počakati. Mogoče bi mi lahko koordinatorji povedali, če je vse v redu, ali lahko glasujemo. ELS, da? Socialisti? Da, nihče ne nasprotuje, torej predvidevam, da imate vsi glasovalne kartice. Takole bomo storili. Uporabili boste zelen gumb, če želite glasovati za gospod Melan, in rdeč gumb, če boste želeli glasovati za gospod Salves Munjas, če se želite vzdržati glasovati potem pritisnite na beli gumb. Ali pa preprosto ustavite kartico in ne glasujte. Vzdržanih glasov ne bomo šteli, ko bomo ugotovili večino za zasedbo tega mesta. Torej, preprosta večina je potrebna glede na število izraženih glasov. Je jasno? Vprašanja? Ne?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 So we have 69 votes expressed. Torej 69 vas je glasovalo, 30 ste se vzdržali, večina, to je 46 glasov. 34 glasov bi bilo potrebnih za zasedbo tega mesta in gospa Salves Munjos, ki je prejela 46 glasov, bo zasedla četrto podpredsedniško mesto. Uh, Dragi kolegi, naj vam vsem ponovno čestitam in se vam zahvaljujem za vaše zaupanje. Preden končamo oziroma zaključimo sejo, naj vam povem, da bo naša naslednja seja, redna seja 23. julija, seveda v Bruslju. In finsko predsedstvo se bo že predstavilo, torej to bo zelo zanimiva razprava.